So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Pozdravljeni na nadaljevanju naše seje. Vidim, da kljub rahnemu sneženju v Bruslju veliki večini vendarle uspelo priti sem. Pri nas je 50 cm, kar je nekaj več kot cm in pol tukaj, ampak vsaka regija je drugače pripravljena na sneg. Je pa vsekakor lepo videti malo bele barve in Brusel zgleda nekoliko lepše kot običajno. Zdaj smo zadostni število tukaj in lahko glasujemo. Predlagam, da začnemo z točko 12 s poročilom Serđa Berlata potem bomo prišli, tukaj bomo opravili v 15 minutah, potem pride predsednik Buzek, za določen čas na 20-25 minut bi morda omejili ta čas in prosil bi enega govornika na politično skupino, ki bi nakratko odgovoril na njegovo izjavo. Potem pa prihajamo na glasovanje o poročilo Marize Matijas o Alzheimerjevi bolezni. Tukaj imamo veliko predlogov sprememb, vendar nam bo tudi to uspelo. Najprej torej poročilo Srdža Berlata, priznanje kmetijstva kot strateškega sektorja v okviru zanesljive preskrbe s hrano. Glasovali bomo najprej o prvem predlogu spremembe, arzenski pa špiriljo, kdo je za proti ozdržanim. Sprejeto. Tudi ustaviti kartica za glasovanje, tudi vi jih prosim pripravite. Tretji predlog spremembe Ferrera. In Gio Maria Učijas, kdo je za? Proti. Ozdržani. Tudi sprejeto. Pero se me va. Če Marija uče, da za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5 Ferreira. Za proti vzdržani zavrnjeno. 6 Ferreira John Maria Uches proti vzdržani sprejeto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 vzdržanim. Preverjamo. Glasujte, prosim. Predlog svojim B9. Ne, noh niš. So, wir öffnen mal die Abstimmung noch einmal. Še enkrat bomo glasovali. Glasujte, prosim. So. Jetzt ist die Abstimmung. Konec glasovanja. 22 za, 25 proti. Zavrnjeno. 11, če Marija učija, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 10. Rovana Plump, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. 12. Ker je rač zimica, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13. Za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 15. Za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, sprijeto. 17.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 vzdržani, zavrnjeno. Tretji del za, oziroma ta je brezpredmeten. Imamo pa še četrti del za, proti, vzdržani, sprijeto. 20. Tudi tukaj po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto drugi del. Bomo preverili prvi. 20 prvi del preverjamo. Tudi Dan Jorgensen je pripravil svojo glasovalno kartico oziroma celo dve. No, zdaj pa je glasovanje končano. Sprejeto. Drugi del za poti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji del za. Proti, vzdržani, tudi zavrnjeno. 21 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za.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 proti, vzdržanje zavrnjeno. 27. James Nicholson, podelih prvi del, proti, vzdržanje zavrnjeno, lahko pa še preverimo prvi del, glasujte prosim. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Tretji del. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 28. Lepaš. Učijo si imamo ustni predlog spremembe v zadnjem stavku ne bi bilo. Of sustainable agricultural practices, sondern Ampak, and promote sustainable agricultural practices, also the, de the development of odpade. Če nima ni še nič proti, bomo glasovali o ustnem predlogu spremembe. Kdo je za 28? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno.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 proti. Vzdržanje je sprijeto. 37 za, proti, vzdržanje je sprijeto. 38 za, proti, vzdržanje je sprijeto. 39 za, proti, vzdržanje je sprijeto. 40 arzeni slepaši in ostali za, proti proti, vzdržani, preverjamo, 40 preverjamo. Konec glasovanja. Čisto jasno za. Sprejeto. 41 za. Proti. Ozdržani. Sprejeto. 42 za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 proti vzdržanju. Zeleni ne glasujejo. Ja, ne, vzdržani. Preverjamo 44. Tako li ni tako zgodaj. Es beendet. Konec glasovanja.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 48 za, proti vzdržanje. Sprijeto. 49 za, proti vzdržanje. Enaka večina, tudi sprijeto. 50 za, proti vzdržanje. Sprijeto. 51 za, proti vzdržanje prosi vzdržanje sprijeto. 52 za proti vzdržanje sprijeto. 53 ravana plump v dveh delih prvi del proti vzdržanje sprijeto. Drugi del za proti vzdržanje zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, preverjamo, 54 preverjamo. Abstimmung beendet. Ist angen. Konec glasovanja, sprejeto. 55 za. Proti vzdržani, sprijeta. 56 podeljih prvi del za proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za proti, vzdržani, tudi sprijeto. Te prihajamo k končnemu glasovanju, elektronsko. Glasujte, prosim. Abstimmung ist beendet. Konec glasovanja. Rezultat je 44 za, nobenega proti, 6 vzdržanih čestitke Sergio Brilato za poročilo odbora z okoljem. Ähm, Predlagam naslednjo. Predsednik eh, bo prišel vsak trenutek. Bi pa prosili Marizo Matijas, da nekaj pove o kompromisnih predlogov sprememb. Dve, tri minutke gre za dokaj obsežno poročilo. Kdor ni spremljal razvoja dogodkov za tistega bo to zelo korisno, zato bi prosil Marizo Matijas, da poda uvod v glasovanje, preden prijedemo na gospoda Buzeka. Gospa Matijas, izvolite. Obrigada, senhor presidente. Ehm, as palavras introdutórias são apenas. Lepa. Le nekaj besed za uvod, tako da vam razložim, o čem bomo glasovali kakšne kompromise smo dosegli. Veliko vsebine smo dodali v obliki predlogov sprememb. Zahvaljujem se za vse predloge ne samo poročevalcem senci, ampak tudi vsem ostalim kolegom, ki so vlagali veliko sprememb, kar sem počela tudi jaz, je vse skupaj prispevalo k izboljšanju poročila. Na koncu nam je ostalo ogromno predlogov sprememb in dokument, ki ga imate. Tukaj imamo 103 konsolidirane predloge sprememb, 16 kompromisnih predlogov sprememb. S temi kompromisnimi predlogi smo, poskušali, smo se poskušali osredotočiti na glavne zadeve in izboljšati osredotočenost poročila. Opozorilo na zgodnje odkrivanje in prevencijo Alzheimerja je eden naših ciljev. Prav tako smo želeli povdariti pomen sodelovanja med državami članicami in oceno sprejetih ukrepov, učinke, ki bodo vlekli na mesto, da imamo razdrobljene ukrepe, kar se je dogajalo v prejšnjih letih. Prav tako eh, smo želeli, da se naučimo iz tega, kaj se je dogajalo, da zberemo dobre prakse, najboljše prakse ker gre tukaj za problematiko, ki zadeva veliko, velik delež prebivalstva, je potrebno tukaj nekaj storiti in izboljšati dobre prakse, ter jih je čim bolje izkoristiti ter razširiti v Evropi. Naslednja pomembna točka je raziskovanje, raziskovalna dejavnost. Tukaj je treba izkoristiti najnovejše dosež, dosežke, Na tem področju je bilo kar nekaj pomanjkljivosti pri raziskavah, pri odkrivanju razlogov, vzrokov bolezni in poročevanju nekaterih simptomov. Skratka, veliko pomenkljivosti je bilo, vendar se zdaj razvija raziskovanje na tem področju. Tukaj je potrebno sodelovanje med raziskovalnimi inštitucijami držav članic. Potrebno je več kot samo farmakološke raziskave, moramo raziskati tudi druga področja. To je zapisano v kompromisnih predlogih spremem, potem pa imamo še nekaj o dostojanstvu, Eh, pacijentov ter njihovih družin in tistih, ki jih negujejo, predvsem pa pacijentov. Tako bi povzela te kompromisne predloge sprememb, katerih cilj je opozoriti na osnovni problem, s katerim se ukvarjamo in na najpomembnejše cilje. Še enkrat se zahvaljujem vsem kolegicam in kolegom, ki so vložili svoje predloge sprememb, ki smo jih poskušali upoštevati. prispevki so bili zelo korisni in so obogatili izhodično poročilo. Upam, da kompromisni predlogi sprememb odražajo to, kar so želeli kolegi doseči, ko so lagali svoje predloge sprememb. Zahvaljujem se poročevalcem Senci za odlično podporo in sodelovanje. Hvala lepa. Ja, äh, Hvala lepa, Mariza Matijas, äh, za vaše pripombe k kompromisnim predlogom sprememb. Imate kakšne pripombe, se ne vsi strinjate s tem, kdo protestira, se upira. Ni videti. Kot vidite, poskušam še pridobiti nekaj minut. Predsednik naj bi prišel ob 9.30. Denke, einfach, uh... No, mogoče bi vendarle počakali. Nima smisla, da začnemo z glasovanjem in ga potem prekinemo. To nima posebnega smisla. sie macht die Abstimmung. Ne? Ja, okay, wir beginnen mit der Abstimmung. Bomo začeli z glasovanjem. Poklicali smo, mogoče so na poti. Bomo pa potem pač prekinili glasovanje, če bo potrebno. Prav, pa začnimo. Z glasovanjem to nam bo pomagalo premustiti ta čas. Prvi odstavek, predlog spremembe 75, eh, Marize Matijas. Eh, kdo je za? Oh, ja. Kompromis nr. 9. Ne bomo kompromis 9, eh, k prvemu odstavku. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprijeto. Geht's weiter auf der nächsten Seite mit 78. Kristina geht. Potem nadaljujemo z 78, Kristina Guterres Kocine za, proti, vzdržani, sprijeto. 79, Irina Antonesko za, proti, vzdržani, sprijeto. 80 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 10 k drugemu odstavku za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z 89 skilakakis po delih prvi del, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržanje tudi sprejeto. 90 z osim predlogom spremem pri drugem delu, ampak najprej po delih prvi del, proti, vzdržanje sprejeto. Drugi del potem odpade. 91, Nessa Childers za prvi del proti vzdržani sprejeto drugi del za proti vzdržani zavrnjeno 92 za proti vzdržani sprejeto 93 za proti proti. Vzdržanje je sprijeto. Kompromis 11 k tretjemu odstavku, kdo je za? Proti. Vzdržanje je sprijeto. 97, Frederik Ries. Proti. Vzdržanje je sprijeto. 98, za. Proti. Vzdržanje je sprijeto. Kompromis 12 v četrtem odstavku za. Proti. Vzdržanje sprijeto. 101. Marina Jana Kodakis za. Proti. Vzdržanje sprijeto. 102. Marina Jana Kodakis za. Proti. Vzdržanje. Sovrnjeno. 103 za.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 bomo elektronsko preverili, 108, glasujte prosim. Abstimum bandit. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 13, k petem odstavku za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 115 po delih, prvi del. Proti. Vzdržanje sprejeto. Drugi del je spredmeten 116. Proti. Vzdržanje sprejeto. 117 za. Proti. Vzdržanje sprejeto. 118 za, proti vzdržanje sprejeto. 119 za, proti vzdržanje sprejeto. 120 za, proti vzdržanje sprejeto. 121 za, proti vzdržanje sprejeto. 122 za, proti vzdržanje sprejeto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 Slišim, da je predsednik Bozek tukaj, tako da bomo tukaj začasno prekinili. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Freude, unseren Präsidenten. Kolegice in kolegi, veseljem je, da lahko pozdravim med nami predsednika parlamenta, gospoda Buzeka, ki se zelo dobro spozna na podnebne spremembe in je bil tudi član odbora za podnebne spremembe. Razen tega je spremljal našo delegacijo na zadnjih pogajanjih v Kubenhavnu in seveda tudi zelo vestno spremlja delo našega odbora in podpira naše delo. Prejšnji teden v Strasburu smo sprejeli resolucijo Evropskega parlamenta v zvezi s konferenco v Cancunu. Torej, bilo, bile so eh, sicer določene kontroverze, veliko pa je bilo tudi skupnih eh, pogledov na to področje. Sedaj pa dajem besedo gospodu predsedniku in ga prosim, da odboru za okolje spregovori o konferenci v Cancunu o podnebnih spremembah in nasplošno o varstvu okolja. Hvala, hvala gospod predsednik. Drage kolegice in kolegi, vem, da vas motim pri glasovanju, ampak bil, eh, bom z vami samo nekaj minut, ker vem, da morate glasovati tudi še o drugem poročilu. Najprej se želim opravičiti zato, da se nisem mogel srečati s tistimi, ki so v delegaciji na konferenci v Cancunu. Prejšnji torek se z njimi nismo mogli srečati, zato ker smo obravnavali proračunska vprašanja in to je zelo pomembno in jaz sem eh, tudi predsednik delegacije Evropskega parlamenta v spravnem uh, odboru in seveda je treba tudi ustrezno pripraviti ta srečanja med svetom, parlamentom in komisijo in to je bila pač moja glavna odgovornost. Prejšnji priš torej razprave v Strasburgu s komisarko gospo eh, Königart nisem nisem predsedoval temu delu plenarnega zasedanja iz istega razloga, ker eh, sem se moral pripraviti na vsega Eh, razprave z ministri v svetu in tako naprej. Torej, tako kot vi, kot naša delegacija, sem se srečal s komisarko Koni Hadegard in razpravljala sva o vseh najpomembnejših zadevah in verjetno uh, mislite enako kot vi in tudi vi ste, imate iste informacije kot jaz, uh, ki smo jih prijeli od komisarke. Najbolj pomembna stvar, ki je uh, Na mizi, po mnenju komisarke, so prilagoditveni ukrepi za podnebne spremembe, gozdarska vprašanja na splošno, potem eh, tehnološki transfer in sicer ne samo iz razvitih v nerazvite države, temveč gre tudi za izmenjavo tehnologij med razvitimi državami. Tudi to je zelo pomembno torej izmenjava tehnologij z Japonsko, z eh, ameriškim, torej z Brazilijo, torej predvsem tudi s tistimi državami, ki so bolj razvite od drugih. Pogovarjali smo se tudi o pokjotskem sporazumu, torej o zavezujočem sporazumu. S gospo Koni Hondegard sva se pogovarjala o Johannesburgu in podnebni konferenci v Johannesburgu, eh, torej bolj o tem kot o Cancunu, kajti eh, potrebno je napredovati korak za korakom do končnega dogovora. Želim vas obvestiti o tem, da sem podpisal in poslal pismo predsedniku komisije Barozu, eh, torej 17. Eh, um, poslancev je pripravljenih, uh, sodeluje na konferenci v Cancunu ob uh, delegaciji, ki uh, je sestavljena iz 15 članov. Torej ti dodatni člani imajo tudi akreditacijo, niso pa člani uh, uradne delegacije. In tako smo se tudi dogovorili na konferenci predsednikov in večina Eh, je bila zato, torej imajo akreditacijo, ampak ni bilo možno, da bi razširili našo uradno delegacijo. 15 poslancev je članov uh, uradne delegacije uh, parlamenta, sveta in komisije. Torej, teh 15 poslancev so pač člani te uradne delegacije in nas zastopajo tudi v uh, Eh, nasproti tisku, medijem in tako naprej. Torej, prebral sem našo zadnjo resolucijo, 79. člen piše, da mora predsednik to resolucijo posredovati komisiji svetu in državam članicam. Ta resolucija je zelo dobra in vse je omenjeno v tej resoluciji. Tako da lahko samo čestitam odboru pripravi takega besedila. Želim vas ob koncu tudi obvestiti o tem, kaj, da bo to, kar bom storil naslednji teden, zelo pomembno. Ponedeljek ali torek bomo imeli trialog. Naslednji teden ste v Cancunu, torej 15 plus uh, eh, 17. Jaz sem ponedeljek in torek uh, na trialogu. Koreper je v sredo, eh, odločitev Koreperja bo eh, konferenca predsednikov, torej to odločitev Koreperja bo konferenca eh, predsednikov sprejela v četrtek in potem bo vse na pravi poti, potem lahko glasujemo o evropskem proračunu za 2011 in sicer 15. decembra na zadnjem strasporskem plenarnem zasedanju. Torej, eh, na to se moram pripraviti in zato sem tudi odgovoren in eh, skoraj vse čas se ukvarjam s tem problemom. Eh, čez dve uri se bom peljal v Den Haag, kjer se bom srečal s predsednikom belgijske vlade. Moramo se pogovarjati z državami članicami in tudi pojasniti naše stališče. Gre za skupno odgovornost. Nočem kriviti nobene države. Uh, ki se noče uh, že kar vnaprej strinjati z uh, našimi predlogi. Torej, gre predvsem da, za to, da razpravljamo Evropska komisija, Evropski parlament in države članice. Naslednji teden bom obiskal Združeno kraljestvo in tudi tam vodil te razprave. Torej, na začetku naslednjega tedna se moram pripraviti tudi za to potovanje v Združeno kraljestvo. Torej, zavedam se te odgovornosti, vsem vam pa želim veliko uspeha pri štirih točkah, ki so najbolj pomembne. To ni zadnji zavezujoč dogovor, ki bo ob koncu najpomembnejši rezultat, ampak to bo pomemben korak, na poti k zavezujočemu eh, sporazumu, ki ga želimo doseči v Johannesburgu leta 2012. Želim vam vse najboljše, kolegice in kolegi. Točno sedem minut je trajal govor, tako kot ste tudi obljubili. Hvala, gospod predsednik eh, Buzek, da ste prišli na obisk v naš odbor. Vsi vemo, Eh, kako pri srcu uh, vam je varstvo okolja in tudi uh, boj proti podnebnim spremembam in hvala, da ste prišli. Torej, dobra novica je bila, da je od 15 članov uradne delegacije, da tudi drugi kolegi 17, ki so pokazali toliko zanimanja za uh, konferenco v Cancunu, da jih bodo akreditirali. Mislim, da je čutiti to veselje v tem odboru nad tem, kaj ti v zadnjih tednih in dneh eh, smo seveda pogovarjali o tem. Prav gotovo pa je res, da je proračun glavna tema za plenarno zasedanje v decembru. Razumemo, da imate veliko dela in da morate veliko energije uložiti v to, da bomo sprejeli proračun za 2011, pri čemer je parlament tudi dol, po, postavil, določil svoje pogoje za pogajanja. 27 držav članic, to ni enostavno, parlament je prav tako zahteven in seveda svet. Želimo vam vse najboljše in tudi eh, eh, vaš duh eh, oziroma eh, nastopali bomo v Cancunu tudi v vašem eh, duhu. Eh, Kitajska in ZDA se bližata, smo slišali, torej, če bo EU prevzela vodilno vlogo, mislim, da bomo. Eh, lahko za naslednje leto pripravili dober sporazum za Johannesburg in tam boste gotovo tudi vi član naše delegacije. Hvala. So, Präsidenten sind viel beschäftigt. Das äh, gibt. Hvala. Predsedniki so seveda zelo zaposleni, zato pa imamo malo več časa za glasovanje, s katerim bomo sedaj nadaljevali. Ustavili smo se pri kompromisu 14 v zvezi s odstavkom 7. Kdo je za? Kompromis 14 proti? Vzdržani sprejeto.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 vzdržani sprijeto, 136 za, proti vzdržani sprijeto, 137 za, proti vzdržani sprijeto. Kompromis 15 o osmem odstavku za, proti vzdržani sprijeto. 145 Nessa Childers za, proti vzdržani zabrnjeno 146 za, proti vzdržani zavrnjeno 147 za, proti vzdržani sprejeto.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 155 za, proti, vzdržani, sprijeto. 156 glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprijeto. Kompromis 16 o 11. odstavku za proti vzdržani sprijeto. 165 za proti vzdržani zavrnjeno. 166 za proti vzdržani sprijeto vzdržani sprejetost. 167 za, proti vzdržani sprejeto. 168 za, proti vzdržani sprejeto. 169 za, proti vzdržani sprejeto. 170 za, proti vzdržani sprejeto. 171 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Sprejeto 172 za, proti vzdržani zavrnjeno. 173 za, proti vzdržani. Sprejeto 174 za, proti vzdržani. Sprejeto 175 za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto. 176 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 177 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 178 za, proti, vzdržani, sprejeto. 181 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto 182 za, proti vzdržani sprejeto 183 z ustnim predlogom spremembe in glasovanje po delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto drugi del za oziroma drugi del odpade. 184 za, proti vzdržani sprejeto. 185 za, proti vzdržani sprejeto. 186 za, proti vzdržani sprejeto. 187 za, proti vzdržani sprejeto. 188 za, proti vzdržani sprejeto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 vzdržani sprejeto 5 za, proti vzdržani sprejeto 6 za, proti vzdržani sprejeto 7 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa konsolidiran predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejeto. Sprejeto sledi kompromis. Ni predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti vzdržani. Tudi ta predlog je sprejet. Sledi 19. Elina Antonescu za. Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 3 za. Proti vzdržani vzdržani. Sprejeto. Sedemindvajset za proti vzdržani. To bomo preverili sedemindvajset. Beendet ist abgelehnt. Zavrnjeno. 28. Mislim, da tu gre za jezikovno vprašanje, ampak kljub temu moramo glasovati. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 in 33 skupaj za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 31 brez predmetn, 32 za. Proti vzdržani sprejeto. 34, eh, torej eh, po delih o ustnem predlogu spremembe prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del pa je brezpredmeten. 35 za, proti, vzdržani sprejeto, 36 za, proti, vzdržani sprejeto, 37 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Konsolidiran predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 46 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 47 z glasovanjem po delih prvi del za proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 5, oziroma drugi del bomo preverili dobro. Začetek glasovanja, konec glasovanja, zavrnjeno drugi del je zavrnjen. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto. 56 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 58, torej samo o prvem delu glasujemo, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. In liberalci mi bodo ob koncu glasovanja razložili, zakaj so glasovali proti vsem tem predlogom. Ampak to bomo storili potem. 59 samo prvi del za, proti vzdržani sprijido. Drugi del je umaknjen, 60 za, proti vzdržani sprijido. Kompromis 7 za, proti vzdržani sprijido. 66 eh, glasovanje podelih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeta. Zelo zanimiva. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 Filip Žuva za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani sprejeto 72 za, proti. To bomo preverili 72. Konec glasovanja. Sprejet je ta predlog 73 za, proti 72 vzdržani, sprijeto. In sedaj končno glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. 48 za, noben ni glasoval proti, eden se je vzdržal čestitamo Marizi Matijas k temu poročilu. Tako za predsednika smo predvideli pol ure, ampak moral nas je zapustiti prej, zato smo pridobili 20 minut. Prekinjamo sestanek in ob pol enajstih bomo začeli s predstavitvijo kandidata eh, za eh, izvršnega direktora Evropske agencije za varnost hrane, gospod